se Saharova nagrada ne podeli na konferenci predsednikov, ampak da to storimo vsi poslanci skupaj. Kolegice in kolegi, povedali so mi, da je potekala poglobljena razprava o tem postopku danes dopovdne na konferenci predsednikov političnih skupin. In mislim, da bi morali temu organu Evropskega parlamenta prepustiti razreševanje te zadeve tudi v prihodnosti. Vaše pripombe pa smo seveda vzeli na znanje in vem, da se z vami še nekateri strinjajo, vendar predlagam, da sedaj nadaljujemo z našim rednim delom. Ransdorf, the... Gospod Ransdorf, boste govorili o isti temi. Če potem vam ne morem dati besede, ker moramo začeti glasovanje. Gospod Ransdorf, bote, boste govorili o isti temi? It is, it is da, gre za to temo. Vem, da je nagrada.